Yes, ladies and gentlemen, welcome to this. E- Gospe in gospodje, pozdravljeni. Začeli bomo z zasedanjem odbora ITRE. Opravičujem se za zamudo, ampak na letališču stavkajo. Zato je prišlo do zamude. Vidim tudi, da imajo številni drugi kolegi in kolegice težave s prevozom danes. V redu. posebnega vam nimam za sporočiti, razen tega, da gospe Saratori danes ne bo z nami, zato bom predsedoval jaz. Kakor sem torej že povedal, gospa Sartori danes ne bo predsedovala. Prva točka na dnevnem redu je predstavitev študije o lizinški družbi kar takoj bom dal besedo Filipu Šepentalu iz uh, instituta Gupertal. Ta predstavitev je bila najprej podana v odboru Envi, ampak tudi mi smo se odločili, da prisluhnemo, zato vam kar dajem besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bom vam dal enake predstavitve kot v odboru Envi, ampak jo bom prilagodil posebej vam. V predstavitvi bom uporabil prosojnice samo kot pomoč. Čas, ki ga imam, pa želim izkoristiti za to, da vam osvetlim vidike, ki bi vas morda lahko zanimali. Evropa želi doseči pametno, trajnostno in vključujočo rast. Ampak Vzorci, ki jih trenutno uporabljamo, niso ne pametni, ne trajnostni, niti niso vključujoči. Poprečna poraba in transakcije delujejo tako. Stopimo v trgovino, kupimo izdelek, izdelek uporabljamo, potem pa ga zavržemo. To ni posebej pametno, niti ni posebej inteligentno. Prav tako pa nosi zelo velike posledice. Če si ogledamo te standarde vzorca, vzorcev, lahko vidimo, da to ni prva faza. Kupci kupijo izdelek, pa vendar to ne pomeni, da je to glavna faza, najpomembnejša faza. Ne, najpomembnejša faza je faza uporabe. Trenutno imamo okvirne pogoje, ki določajo, da faza uporabe postaja vse krajša. Torej, vse krajši čas imamo na voljo za uporabo izdelka. In ko se obdobje med nakupom izdelka in trenutkom, ko izdelek zavržemo krajša, pomeni, da v gospodarstvu uporabljamo vedno več materijala, vedno več energije in situacija postane netrajnostna. Faza uporabe se trenutno krči z načrtno ali nenačrtno porabo izdelkov oziroma prenehanjem uporabne vrednosti izdelkov. Kaj to pomeni? Izdelki so izdelani tako, da se po določenem času pokvarijo oziroma nehajo delovati. To je mogoče namerno ugraditi v izdelke, vendar po drugi strani so izdelki pogosto izdelani tako poceni, da se obdobje uporabe konča zelo kmalo. Naj vam podam priljubljen primer, naprimer matična plošča računalnika. Matična plošča računalnika v osebnih računalnikih ali celo strežnikih je sestavljena iz zelo veliko majhnih delov, čipov, ki stanejo samo nekaj centov. Ampak potem je treba zavreči celotno matično ploščo, kar lahko stane več tisoč evrov, zato ker je popravilo predrago. trenutne stopnje so takšne, da nima smisla popravljati ali vzdrževati izdelka, ampak ga preprosto zavržemo po zelo kratki fazi uporabe. In to ni posebej pametno. Še en priljubljen primer je ne samo matična plošča, ampak tudi gumb za vrnitev domov na iPhonu. To je zelo pogost vzorec pri tem izdelku. Ta del je izdelan tako, da ni mm, izdelan uporabniku prijazno, ampak je izdelan tako, da ga je treba hitro zavreči. To ustvarja določeno mentaliteto med proizvajalci, pa tudi med potrošniki. V splošnem govorimo o mentaliteti metanja stran, ampak to ni posebej dobro, zato ker pospešuje porabo materijalov in energije. Prav tako ni vključujoče, kajti to vodi do rasti in zaposlovanja v azijskih državah, kjer proizvodnja poteka pod dvomljivimi socialnimi in okoljskimi standardi. Cena za to pa je pomankanje recikliranja, vzdrževanja in popravljanja. To so pa storitve, s katerimi se uporabljajo MSP-ji. To znanje o vzdrževanju, o popravljanju je pomembna storitev, pomemben zaklad, ampak to je mogoče zagotavljati samo na lokalni ravni. Ne, ni mogoče tega torej globalizirati. Vendar, če ustvarjamo spodbudo, da se proizvodi čim prej zavržejo, potem se znanje izgubi, obenem pa tudi dodana vrednost. Izgubimo pa tudi delovna mesta. Še posebej sedaj, ko delovna mesta zelo potrebujemo naprimer za nekvalificirane mlade delavce. Zato so razmere zelo problematične in to prav gotovo ni nič vključujočega. Koncept lizinške družbe ponuja alternativo. To spada v družino konceptov, kot je naprimer gospodarstvo deljenja. Tam se spodbujajo tako imenovani sistemi proizvod storitev. Ne obravnavamo torej posameznega izdelka in glavni interes ni prodaja izdelka, ampak prodamo izdelek skupaj z določenimi storitvami. To je mogoče prodati podjetjem, pa tudi posameznikom. Običajno je to na področju trgovanja med podjetji, ampak vedno več tudi na področju trgovanja s potrošniki oziroma strankami. Imamo sisteme proizvodov storitev, ki gredo onkraj običajne prodaje izdelkov, tako da izdelko dodamo storitve ali izdelek nadomestimo s storitvijo. Tudi to je mogoče. Naprimer, izdelek se popolnoma dematerializira. Posvetimo se torej samo storitvi. Podal vam bom dva primera na tem področju. Naprimer, kar zadeva trgovanje med podjetji, pogosto gre za proizvodnjo kemikalij, ki jih je težko predelovati, še teže pa zaureči. Zato je proizvajalec, naprimer, zainteresiran za nakup lasništva nad kemikalijami, ne pa kemikali samih. Po tem, ko se kemikalija uporabi, se vrne nazaj, prečisti in ponudi novi stranki ali pa isti stranki. Jasno je, da je to zelo zanimivo poslovni model, zato ker lahko kemična družba enak izdelek proda večkrat. Tudi z vidika recikliranja materijalov je to zelo zanimivo. In še en primer, fotokopiranje. To je eno od prvih področji, kjer je bilo uvedenih nekaj sistemov proizvod storitev na področju trgovanja med podjetji. Podjetja niso zainteresirana samo za kopirne stroje, to ni prestižno področje. Zanimajo se predvsem za fotokopiranje. Imamo na voljo več sistemov, naprimer družba v okviru lizinčke pogodbe dobi stroj, ki se potem tudi večkrat zamenja, ob enem pa je zagotovljeno vzdrževanje menjava tonerjev in tako naprej. Ali pa enaka zamisel, naprimer, fotokopirni stroj se popolnoma dematerializira tako, da se zagotovi samo storitev zagotavljanja fotokopij. Nekaj sto ali nekaj tisoč v določenem času. kot potrošnik kupite torej samo storitev, ne pa fotokopirnega stroja. Morda še en primer z potrošniškega področja. Naprimer, bela tehnika za gospodinstva na nizozemskem izvajajo projekt, kjer bele tehnike ne prodajo gospodinstvom, ki si le stroško privoščijo drage stroje, ampak se pomivalni stroj izposodi in izdelek se torej ne proda stranki, stranka ni lasnik, ampak je lasnik še vedno proizvajalec, ki skrbi tudi za vzdrževanje in recikliranje tudi za proizvajalca je to zanimiv poslovni model, zato ker lahko stroj dobi nazaj, ga predela in potem še enkrat proda ali znova posodi. In še nekaj. V okviru tega govorimo tudi o recikliranju. Proizvajalec lahko čez nekaj časa proda popolnoma dematerializirano storitev, tako da prodaja samo, naprimer, čisto perilo. Na nek način torej nima smisla biti lastnik pralnega stroja. Nihče ni posebej ponosen na to, da ima v kleti pralni stroj. Predvidevam tudi, da vas večina ne želi trpati perila v upravni stroj, niti vam ni posebej pri srcu likanje. Zato bi morda bili veseli, če bi se oglasil pri vas nekdo, ki bi rekel, da vam bo prevzel ta del gospodinskih opravil in vam čez nekaj časa vrnil čisto perilo. Za industrijo je to zelo zanimivo, kaj ti stroje vzdržuje proizvajalec in je hkrati tudi njihov lasnik. To je zanimivo tudi z okoljskega vidika, zato ker bo proizvajalec prav gotovo te stroje uporabljal na najbolj učinkovit možen način. Ne bo jih uporabljala stranka samo nekaj ur na teden, ampak se bodo uporabljali v večini primerov 24 ur na dan. Prav tako pa se vzdržujejo na najboljši možni način, tako da porabljajo manj materijala, manj energije in manj kemikali. To je tudi vključujoče, zato ker je storitev, ki se tukaj ponuja, namenjena predvsem gospodinstvom z nizkimi prihodki, obenem pa se ustvarjajo tudi delovno mesto, še posebej za nizko kvalificirane delavce. V naši študiji smo torej predstavili več zanimivih poslovnih modelov, za katere se zdi, da so pametni, trajnostni in vključujoči. Najvredneje bi bilo smiselno, če bi jih natančneje preučili. Povzeti želim glavne elemente, ki bi lahko bili zanimivi za ta odbor. Na vse zadnje smo v odboru ITRE. Prvič. Trajnostne, vzdržujoče, in pametne rasti ne bomo dosegli z pristopi na področju raziskav in razvoja iz 20. stoletja. Ne, storiti moramo korak naprej. Industrija Evropske unije je v veliki meri odvisna od energije in surovin iz drugih delov sveta. Ta odvisnost ni samo ekološki problem, ampak tudi problem na področju varnosti. Prav tako pa to za proizvajalca predstavlja gospodarski problem, kajti materijale in energijo je treba uvažati. Vsi pa poznamo zelo velike fluktuacije cen surovin in to predstavlja velike probleme za naše proizvajalce. Zato moramo uvesti nove politike, naprimer kot na japonskem politike, ki so posvečene izključno zmanjšanju porabe materijalov, ponovni uporabi in recikliranju. To pomeni, da moramo uvesti več sistemov proizvodov storitev, več popravil, več vzdrževanja, več ponovne obdelave in več recikliranja. Primeri in priložnosti za lokalne MSP je, so jasne. Gre samo še za en poslovni model, ki ga lahko postavimo ob bok tradicionalni miselnosti iz 20. stoletja, kjer smo vse metali stran. Določeni sistemi proizvod storitev so kontraproduktivni, to je treba prav tako upoštevati. Ne gre za uvedbo samo sistemov proizvod storitev, to ne bo samo od sebe prineslo rešitve. Obstajajo določeni pogoji. Trenutno imamo tudi določene sisteme proizvodov storitev, ki spodbujajo višjo porabo energije in materialov. Naj vam podam primer. Morda imate nekateri pogodbo z mobilnim operaterjem, ki vam omogoča, da lahko svoj mobilni telefon zamenjate že po dveh letih ali celo prej. Kaj je rezultat? Rezultat je, da imajo potrošniki spodbudo za to, da zavržejo popolnoma delujoč izdelek. Še en problem pa je, da s tem ni povezana nobena schema recikliranja. Kakšen je torej rezultat? Gre sicer za sistem proizvod storitev, ampak to še dodatno obremenjuje gospodarstvo in v primeru mobilnikov in pametnih telefonov je vsem jasno, da so za izdelavo potrebne redke zemljine in druge surovine, ki jih je vedno manj in jih je treba uvažati. Konvencionalne politike raziskave in razvoja so v središče postavljale tehnologijo. Primeri, naprimer, jedrska energija, biogoriva ali električna vozila. In kako lahko vidimo pri teh primerih? Fiksacija na izdelke iz 20. Eh, stoletja, ni bila posebej uspešna, če se izrazim zelo vljudno. Mislim, da bi morali biti mnogo bolj učinkoviti in uspešni pri politikah raziskav, razvoja in inovacij V redu, sedaj pa vas želim opozoriti na obzorje 2020, kako doseči pametno, trajnostno in vključujočo rast. To je glavno vprašanje. Sistemi proizvod storitev so potencijalni kandidat, ampak zaenkrat je jasno le malo v zvezi z makroekonomskimi učinki v primerjavi z konvencionalnimi ocenami tehnologije. Celo malo znanja imamo o tem, kako ocenjevati socialne inovacije, kako ocenjevati njihove gospodarske in okoljske vplive. To je še vedno zelo nenavadno, čeprav je vsem jasno, da smo odvisni od te tranzicije. Naprimer, če si ogledamo internet, lizinške storitve ali finančne storitve, v letu 2007 in v letu 2008 smo vsi jasno videli, da ne vemo dovolj o tem, kako zelo storitve vplivajo na naše gospodarstvo in kako zelo lahko škodijo našemu gospodarstvu, tako z gospodarskega, kot tudi socialnega in ekokulskega vidika. Iz področja upravljanja tranzicije vemo, da moramo zagotoviti več mest za eksperimentiranje in za učenje. Najverjetneje bi bilo dobro, če bi projekt obzorje 2020 zagotovil ta prostor za to, da bi lahko sisteme proizvod storitev povezali s koncepti, kot je lizinska, lizinska družba. Tudi nova partnerstva med podjetji, raziskovalci in strankami, bi lahko bila nekaj zanimivega. Morda bi lahko uvedli tudi kakšne druge podobne instrumente, zato da bi se naučili več o tem, kako lahko oblikujemo partnerstva za lizinsko družbo. In to bi lahko zagotovilo priložnosti za prehod na pametno, trajnostno in vključujočo rast in razvoj. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, gospod Šepelman. Gospa Merkis je prosila za besedo. Gospa Merkis je bila tista, ki je zaprosila za vašo predstavitev. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa, gospod Šepelman. Nisem bila sama, tudi druge kolegice in kolegi so bili zainteresirani za to temo in uh, gospod Florence iz odbora za okolje je tam in tudi on je podprl zahtevo za to študijo. Še nekaj je zelo zanimivo. Pri inovacijah vidimo, da ni izdelek tisti, ki požene inovacijo, ampak običajno so to poslovni modeli. Mi, politiki, smo večkrat posvečeni in se posvečamo izdelkom, zato ker nam se zdi, da je to inovativno. Ampak vidimo lahko naslednje. Študija primera Xeroxa je pokazala, da ni šlo za nov izdelek, naprimer fotokopirni stroj, čeprav bi fotokopirni stroj nov, ampak šlo je za nov poslovni model. Oni so s pomočjo novega poslovnega modela dosegli takšne višave. In prav zato se je vse skupaj tudi končalo, ker se niso uspešno prilagodili novim razmeram. Mislim, da bi v prihodnosti morali več pozornosti nameniti poslovnim modelom, ne pa samo izdelkom. Gre za poslovni model, ampak to ni samo poslovni model, je tudi model za rast. In danes iščemo prav to, model za rast. Žal, če bomo rasli tako kot v preteklosti, nas čaka podoben konec kot družbo Xerox. Kajti trenutni modeli rasti so utemeljeni na potrošnji. To pa pomeni, da porabimo vedno več surovin, materialov in na koncu dobimo tudi vedno več odpadkov. Prav tako pa imamo veliko izdelkov, ki jih sploh ne potrebujemo. S tem, ko poganjamo proizvodnjo, smo opazili, da se je proizvodnja premaknila iz Evrope, kajti tukaj so stroški dela visoki, v druge dele sveta, kjer so stroški dela nizki, naprimer na kitajskem. Zato sedaj spodbujanje proizvodnje ni odgovor na trenutno krizo. Gospod Šepelman, kako ste dejali, mislim, da potrebujemo vseobsegajoč model, ki bo zagotovil gonilo za surovine, za zaposlovanje in tudi za rast. Vendar nekako drugače, kot smo navajeni sedaj. Časi strukturne rasti so mimo, zato potrebujemo nekaj drugega. Pri tem modelu vidim naslednje. To ne bo panaceja, kajti po mojem mnenju univerzalne rešitve ni. To je lahko samo del nekega odgovora. Gre torej samo za sestavljanko, en del sestavljanke, Na svoj sistem je več elementov zanimivih. Mogoče je kupiti storitev. Prejela sem nekaj vprašanj v zvezi s tem, ampak zanima me, ali si bodo ljudje z nizkimi prihodki to sploh lahko privoščili. Je to namenjeno samo elitam, ta sistem? Zanima me tudi, kako bo to dejansko zagotovilo rast. Kaj moramo mi kot politiki storiti za to? priča smo tudi zelo zanimivim primerom, kjer niso prodali žarnice, ampak storitev zagotavljanja svetlobe. Philips je proizvajalec in tukaj sploh ne delam reklame za nje, ampak Philips je potem plačal tudi stroške električne energije za to osvetlitev. Tako so poskrbeli, da so na trg postavili žarnice, ki so najcenejše, zato ker so sami plačali mm, električni račun. Prav tako so žarnice izdelali kar najboljše, zato ker so imeli stroške s popravili. Zanima me, kako bo torej to vodilo do trajnosti in rasti. Nekaj pa sti vseeno vidim. Naprimer, če je res tako, kot pravite, da imamo toliko pogodb, ki jih je treba rešiti, toliko pogodb, ki jih je treba obvladati. Kaj lahko mi kot eh, vlada storimo za to, da potrošnikom pomagamo? Ali je trenutni pravni sistem primerno opremljen za to, da se spopade s tem novim modelom? Kajti imamo pravila na evropski ravni v zvezi z pravicami potrošnikov, imamo tudi pravila v zvezi z jamstvi za potrošnike. Zanima me, ali je to že vključeno v ta nov pravni okvir. Naslednje vprašanje je, ali je naš fiskalni sistem ustrezno opremljen. Videli pa smo tudi, da obstaja nekaj psihičnih ovir. Naprimer, v Združenem kraljestvu smo videli zelo veliko modelov posojanja televizorjev. Na koncu pa se je izkazalo, da je bilo to za gospodinstva z nizkimi prihodki mnogo dražje, kot če bi televizor kupili že na samem začetku. Takšne so izkušnje iz Združenega kraljestva. In še nekaj vprašanj. Yes, can... Uh, Ali bomo imeli drugi krok vprašanj? V redu, potem bom ta vprašanja prihranila. Še nekaj. Komisija je tukaj. Mislim, da je z nami tudi generalni direktorat za okolje. Hvala lepa, da ste tukaj. To je tudi zadeva za generalni direktorat RTD, kajti to vključuje zelo inovativno digitalno ozadje glede upravljanja pogodb. In to mora biti del naših inovativnih modelov rasti, Zato je to morda vprašanje za Evropsko komisijo, kako bi lahko vi to rešili in s kakšnimi političnimi ukrepi. Hvala. You, Hvala lepa, gospa Merkis. Gospod Prod je naslednji. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa predstavitelju in hvala tudi Judith Merkis za to pobudo. Mislim, da je to zelo pomembno in tudi zelo zanimivo. Razlogi so jasni. Naj nekaj elementov predstavim še sam. Govorimo o ločevanju Ali so kakšne težave s tolmačenjem? Quindi il, la, quello... Omenil sem torej že nekaj razlogov, ampak pri leasingu je koristno to, da loči uporabo in lastništvo gre za ekskluzivno uporabo. Čeprav je ločitev zelo jasna. Kaj torej? Uvajamo. Uvajamo pogoje, ki lahko omogočijo mnogo učinkovitejšo in mnogo bolj produktivno rabo virov. Na dolgi rok bi se leasing lahko izplačal tudi na naslednji način. In sicer lahko bi se pomaknili v kulturo skupnega lasništva nad blagom, lahko pa bi, na primer, večkrat uporabili določene vire, določena sredstva, to pa bi še bolj izboljšalo učinkovitost rabe virov. To je zelo pomembno. kajti to je povezano z konceptom skupnega lasništva. Morda bi lahko s tem dosegli korak k trajnostni družbi. Sam to vidim kot neke vrste pripravo. Delo s tem sistemom in spodbujanje sistema v okviru katerega imamo dostop do storitev, vidim, da je ta model lahko bolj učinkovit od modela izključnega lastništva. Obenem pa lahko dosežemo še večji napredek. Tako da bi na koncu še bolj učinkovito rabili vire, tako bi bili bolj trajnostni. Seveda govorim tukaj o naravnih virih ampak o tudi drugih instrumentih. Hvala. Florence. Od Florence. Ja, vielen Dank, ich würde gerne. Hvala lepa. Govoril bom nemško, ker imam nekaj težav. Poročilo je precej izčrpno, sam pa sem eh, mali podjetnik in če to prelistam, potem se vprašam, kaj pa naj s tem storim. Mislim, da potrebujemo nasvete, da se moramo več naučiti. To je jasno. Da moramo razvijati energetsko učinkovitost, tudi to razumemo, vemo, kako težko je in to veste tudi vi. Vse te predloge, ki jih imamo, vsem tem se strinjam, ne želim jih ovreči, vendar pa rad bi od tako pomembnega inštituta izvedel, katere prve korake moramo narediti, kako lahko podjetniku, ki zaposluje 30, 40 do 100 zaposlenih, kako lahko torej uporablja te storitve. V tem trenutku so seveda obresti protiproduktivne za leasing. To razumem, to se bo pa spremenilo. Kaj moramo torej praktično storiti za to? da bi izboljšali sloves leasinga. V Nemčiji leasing nima prav dobrega slovesa. To uporabljajo ljudje, ki imajo manj kapitala, naprimer moj sin z 20 zaposlenimi potrebuje sredstva za plače in zdravstveno zavarovanje, ne pa za nov pager, naprimer. Torej, mislim, da moramo to vse skupaj bolj usmeriti v prakso? Ne. Postavljam pod vprašanje to, kar je zapisano, vendar pa rad bi več praktičnih nasvetov in upam, da jim boste lahko pomagali. Danke, Herr Florenc. And... A Florenc, morda komisija. Odgovor na vprašanje gospe Merkis, prosim. Eh, thank you, chair. Um, Hvala lepa. Dobar dan vsem. Sem Alberto Perenti iz GD okolja za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo v glede okolje. Ta tema nas zelo zanima. Pozdravljamo poročilo, zdi se nam zanimivo in eh, dobro pripravljeno. Kar se specifičnega vprašanja tiče, kateri politični ukrepi se sprejema za to, da bi vzpodbujali servisno-lizinške družbe. To je točno vprašanje, o katerem govorimo sedaj. Notranje moram reči, da jasnega mandata nimamo, da se ukvarjamo s to temo. Imamo bolj temo spodbujanja trajnostne potrošnje, vendar pa sedaj uporabljamo različne dokazila in skušamo zagotoviti veliko tem, ki so povezane s tem. Gre tudi za življenjsko dobo proizvoda, da to sporočimo potrošniku, zato da bi spremenili obnašanje potrošnikov na trgu. Skušamo se osredotočati na to, še prav posebno, ko sodelujemo z GD Sanko. Prav tako poskušamo uporabljati obstoječe instrumente, kot je direktiva o ekološki zasnovi, da bi torej uvedli instrumente za energetsko učinkovitost, da bi to torej bil pogoj za izboljšanje popravljivosti in življenjske dobe določenih delov, določenih proizvodov. Nedavno smo to imeli tudi pri enem od sesalnikov. Prav tako imamo delovno skupino glede poslovnih modelov, glede visoko učinkovitostnih platform, kot udeleženci so predstavniki držav članic in določenih podjetij, torej ne moremo izpostaviti določenega ukrepa, vendar pa, da bi dosegli trajnostno potrošnjo in da bi lizniška družba bila ena od opcij, moramo torej posredovati na različnih področjih. Mislimo tudi, da je obdavčitev zelo pomembna, kot je to omenjeno v poročilu, vendar pa je to zelo delikatno vprašanje. Torej, komisija ima predvsej težav pri sprejemanju ukrepov na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa spet dobite vi besedo. Prosim. Oh, ähm, ja, ähm, Gospod Florenc, sam nisem podjetnik, tako da torej ne želim vam česa prodati, vendar pa mislim, da v tem trenutku lahko spremljamo da v evropskih družbah in tudi druge se dogaja zelo veliko tudi na strani potrošnikov. Imamo torej eh, borze grabljenih izdelkov, eh, samo popravljene skupine in tako dalje. Torej, to je ekonomija, ki je zelo dinamična in zaenkrat investicijska politika Evropske unije tega sploh ni upoštevala. Vemo, pa, da je težko povedati, kako se bo ta ekonomija, ki se razvija že leta, kako se ta, te panoge odražajo na splošno ekonomijo Evrope. Zelo pomembni dogodki se izvajajo v tem trenutku v Evropi in zato bi rad, da to priložnost, ki jo imamo, ne izpustimo iz rok in da jo sistematično vrednotimo kot znanstvenik, vam še ne morem jasno povedati, kateri elementi so povsem pozitivni, kateri pa se razvijajo v napačno smer. Tukaj potrebujemo vašo pomoč in pozive z vaše strani. Mi se lahko potem odzovemo. Lahko rečem, da v tem trenutku ne moremo pripraviti nikakršnih modelov. In seveda, tudi kriza je pokazala na to, da storitev ne razumemo ne v industriji, pa ne v znanosti. Kaj storimo v takšnem primeru? Imamo znanost, tranzicijsko upravljanje, kjer se ukvarjamo s temi prehodnimi postopki, ko se družbe razvijajo v novo smer, ko te družbe opazujemo In tukaj lahko potem iz tega izpeljemo zgolj en zaključek. Imeti moramo neko tesno področje za MSP-je na področju popravila. Imamo mrežo lizinških družb v Evropi, imamo znanstvenike, ki se že leta ukvarjajo z določenimi pristopi na tem področju. Torej, to znanje lahko povzamemo. In instrument, ki se mi zdi najbolj smiseln pri tem, bi bilo nekakšno partnerstvo za inovacije. Morda imamo tudi kakšne bolj prilagojene instrumente v strategiji EU 2020, vendar pa to se mi zdi pravi korak. Nismo pa še sposobni v tem trenutku reči to in to je rešitev za vse. To je tisti pravi nasvet, ki gre v pravo smer. Vse, kar v tem trenutku lahko povemo, je, da se dogaja zelo veliko. Ljudje ne želijo vedno znova kupovati proizvodov, ki jih je potem potrebno kmalo zavreči. Še prav posebno mladi se zelo dobro že zavedajo tega. In veliko krat se zgodi, da ljudje, naprimer, sploh nimajo vozniškega dovoljenja, zato ker pač eh, vedo, da se ne more zanesti na avto. Tukaj je torej potrebno se še več naučiti, potrebno biti dejan tudi na področju industrije in potem vam bomo lahko podali boljša priporočila. Um, uh, potem pa še vidik, ki ga je omenil gospod Prodi. To je torej tisti odločilni instrument ti sistemi, proizvod storitev, vse to, da je povezano s konvencionalnimi proizvodi. Da, to res potem prinaša nova razmere lastnine in potem se seveda moramo vprašati, kaj, česa si pravzaprav potrošnik želi. Si želi pravnega stroja ali si želi samo čistega perila. Imamo zelo veliko proizvodov, ki jih pravzaprav sploh ne potrebujemo in bi bili verjetno bolj zadovoljni, če jih ne bi imeli, če jih ne bi bilo treba vse čas brisati, eh, ločevati in tako dalje, zamenjevati, naprimer tudi. Ta interes potrošnikov obstaja, to veste vsi, samo naša industrija, pa tudi srednji sloj, pa mislim, da še ni zadostno pripravljen na to, da bi se odzval. Delno se to že dogaja, to so torej modeli, ki sem jih omenil in ki smo jih v študiju tudi podrobno omenili. Take oblike inovacije, ki se že dolgo dogajajo, morajo biti nekaj, na čemer gradimo in kar bomo vrednotili. Hvala lepa. Ms. Merkis. Ms. Merkis. hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šeperman, hvala lepa, kolegice in kolegi. Dobro je, da govorimo o tej temi. To, kar pravite, gospod Šeperman, pomeni pravzaprav sledeče. Mi kot politiki in EU, dali ste, da tudi del gospodarstva, ki ga do sedaj nismo prav upoštevali, veliko stvari se dogaja, imenovali ste veliko konceptov, niste govorili samo o leasingu, vendar pa dejali ste, da je seveda tudi potrebno, da se osredotočimo na to, da to zaznamo in da obstaja velik potencial. Torej, o, nekaj teh možnosti ste izredno že opozorili. To, kar pa naprimer ste dejali glede obdavčitve, da je delo še vedno predrago, da so proizvodi še vedno preugodni, kar se surovin in energije tiče, da bi to resnično dosegli, moramo postoriti še marsikaj. Seveda pa potem ne smemo, tako kot ste dali, pozabiti na vprašanje obdočitve. Tukaj EU ne more storiti prav veliko, kaj ti na tem področju nimamo pristojnosti. Morali bi torej ugotoviti, kje, na katerem drugem področju bi lahko kaj dosegli. Imamo torej z nami tudi glede okolja in govorili so o trajnostnem potrošništvu. Mislim, da je zelo pomembno zato, da o tem govorimo tudi v našem odboru. Res je namreč, da moramo govoriti o trajnostnem potrošništvu trajnostnem potrošništvu. Istočasno pa mislim, da moramo podpirati tiste, ki iščejo nove poslovne modele. In to v tem trenutku, tega v tem trenutku ne počnemo. Seveda, na področju obdačitve ne moramo storiti prav veliko, to ni naš mandat. Moramo pa se ogledati pravice potrošnikov, upravljanje s pogodbami, digitalna omrežja. Morda bi tukaj komisarka Kruz lahko kaj postorila. Pogodbe bodo namreč ključnega pomena na tem področju. Najti moramo neko metodo, da bomo razumeli pogodbeno stran takega sistema. Če želimo to podpreti, potem imamo dve možnosti. Ali dovolimo, da bo ta zadeva rasla organsko, sama od sebe in potem pač nimamo kaj početi, ali pa bomo skušali tudi sami to dojeti in najti ustrezne ukrepe za to, da bi vse skupaj podprli. Nekoliko me skrbi, da je komisija preveč razdeljena na različna področja. To pa je projekt, kjer potrebujemo sodelovanje različnih generalnih direktoratov in različnih komisarjev. Tako da upam, da bomo dobili celovit odgovor in celovit pristop različnih komisarjev glede te teme. Če vas ta tema resnično zanima, imam tukaj publikacijo, ki je nekoliko manj znanstvena. To je različica vašega poročila, nekoliko bolj poljudna. In to je Lizička družba za telebane. Imam pa tukaj kopije za vas, če vas to zanima. Še nekaj točk, ki se mi zdijo pomembne glede tega, kaj je že na voljo. ljudje, namesto da bi prodajali pneumatike za tovornjake, prodajajo kilometre. Torej, to pomeni, da je prišlo do seveda velikih sprememb pri prodaji. Prav tako pa lahko, naprimer, tudi ponujate električna vozila ali pa preproge, ki so bile stotstotno reciklirane. Prav tako lahko ponudite oblačila po načelu stotstotne reciklaže, isto velja za žarnice, telefone in tako dalje. Torej, če si želimo iti v novo smer tega deljenega gospodarstva, potem imamo veliko modelov in mislim, da se moramo na to osredotočiti, če si želimo trajnostne prihodnosti. Gospod Ferenc, hvala lepa. Gospod Šeperman, najprej bi se rad zahvalil gospe Merkic za to pobudo, da jo poslala tudi nam v odbor za okolje. Ta tema je zanimiva, to je jasno. Vračam pa se na vprašanje kolega Prodja. Dejal je, da si želimo več reciklaže pri mobilnih telefonih in tako dalje, smo že kar precej stvari uredili. Na industrijskem področju pa reciklaža še ni prav veliko. Če si kupite težek avtomobil, nekšnega Forestera ali kaj takega, je to težko tukaj se veliko krat izvede prodaja po leasingu. Kaj bi torej lahko razvili kot instrumente, da bi tudi na strani industrije pospešili reciklažo. Potem še eno vprašanje. Model Mišela, kar se tiče pneumatik, tovornjako, to se dobro sliši. Rezultat je tudi dober, kajti imamo potem več kilometrov na pneumatiko, vendar pa ali bi to bilo sovražno do MSP-ju? Gospa Guterres. Ms. Gutierrez, you have the floor. Muchas gracias. He llegado tarde y algo había oído decir. Hvala lepa. Zadnjič sem slišal nekaj, kar se mi je zdelo zanimivo. Pozorno sem prisluhnila vašim komentarjem, imam pa sledeče vprašanje. Mislim, da je to čudovit predlog, ki gre prek tehničnih rešitev. To je nov korak v kulturni revoluciji. Imeli smo različne ravni uspeha v zgodovini glede tega, vendar pa, seveda, če bomo nadaljevali po tem modelu, po katerem delamo sedaj, bomo uničili vse vire. Zato se mi zdi najpomembnejše to, da se ustrezno organizira marketing. Gre namreč za popolnoma nov pristop in v nasprotju s tem, kar ljudje sedaj počnejo, ko samo kupujejo nove proizvode in jih akumulirajo, je to popolnoma drugačen pristop, kar se dostopnosti tiče. Kako bomo torej to spremenili? Kako bomo spremenili svet? Imamo torej sedaj sporedne sisteme za uvedbo te spremembe. So, das war die letzte Runde, Herr. Ko, to je bil zadnji krok, gospod Šeperman, prosim. Konklusion. Bitte. Ja, okay. Ähm ja, also die schwierige Situation. Torej, težavne razmere, katerih smo bili, ko smo pripravili študijo. Da, videli smo, da pri lizinški družbi imamo samo argumente za in proti študije, ki smo jih imeli do sedaj, so pravzaprav govorili o tem, da je to pozitivna inovacija in da je to potrebno spodbujati, ali pa so bile popolnoma negativne. Mislim, da smo se pri tem pregledu nekaj naučili. To sedaj dodajamo, dejali smo v tej študiji sistemi proizvodstvitev lahko pod določenimi pogoji so produktivni, tako kot so se uporabljali sedaj, pa so včasih protiproduktivni. Pri mobilnih telefonih bi to tudi bil eden takšnih primerov. Tukaj bi si lahko predstavljali, da bi v prihodnje pogodbe, ki predvidevajo leasing glede mobilnih telefonov, dovolili zgolj takrat, ko omogočajo tudi dober sistem reciklaže. V tem trenutku smo na tem, da še ne vemo točno, kako bi lahko ustrezno reciklirali mobilne telefone. Nimamo še pravega odgovora na to. zato imam še vedno kar nekaj težav, da bi dejal to, je pa potrebno uvesti. Edino, kar lahko v tem trenutku rečem, je, da se moramo s temi inovacijami sistemu proizvod storitev ukvarjati, da moramo pa tudi premisliti o tem, kateri so negativni, zato ker niso netrajnostni, vključujoči neinteligentni. Torej, nasprotujejo strategiji v 2020. To bi bil torej dober izbirni kriterij in potem bi lahko tudi bolje povedali, kako lahko te inovacije v prihodnje še pospešimo. V tem trenutku je pač tako, da v politiki, pa tudi znanstveniki smo še nekoliko v težavah, ko nas sprašujete, kako bi te sisteme ustrezno vrednotili. Imamo sicer tehnološko vrednotenje, nimamo pa potem družbeno-tehnoloških ocen, pa tudi ne za dosti kapacitet. To dobro veste, to sam tudi dobro vem, kajte na tem področju usklajujem velik projekt. Vključili smo največje institute v Evropi in skušamo ugotoviti, kako bi družbeno tehnološko inovacijo lahko merili in izmerili. Tukaj moramo storiti več, se izboljšati in lizniška družba bi bil zelo dober pilotni projekt za ukvarjanje z inovacijami na tem področju. Hvala lepa. Herr Scheppelmann, schönen Dank. Hvala lepa, gospod Scheppelmann. Hvala lepa za vašo predstavitev in zelo zanimive misli. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Aplaus, prosim. Minuta odmora, potem pa nadaljujemo. Tako, nadaljujemo z mnenjem gospoda Bitikoferja, proračun 2014, mandat za trialog. Prosim, beseda je vaša. Danke, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, predsedujoči. preden pridem na podrobnosti, povem, da smo v precej nepreglednih razmerah. Komisija, tako slišimo, bi si želela dejstva, da bi na začetku junija pripravili proračun za leto 2014, vendar pa uradno tega še ni izjavila. Prav tako moramo speti še nekaj odločitev, od katerih bo to odvisno ali bo to možno. prva odločitev, to mora sprejeti ECOFIN, v trialogu 6. maja smo dosegli kompromis, kar se tiče proračuna za leto 2013, da bomo 11,2 milijardi dobili v dveh obrokih. Ta trialog, kompromis v trialogu, pa je sedaj politično zelo sporen. Velika Britanija meni, da ne smemo praviti niti centa več za proračun Evropske unije. Tudi nekatere druge države, kot so Nemčija, Avstrija, Francija in Nizozemska, pa pravijo, da je izpogajana raven previsoka. Tako da bomo sedaj videli, ali se bomo lahko hitro dogovorili. Če ne bo prišlo do dogovora, potem če prav razumem glasove z različnih strani, potem bi soglasje parlamenta, kar se srednjeročnega finančnega načrtovanja in kar se stroškovnih meja tiče, ki so povezane s tem, nekaj, kar bo težko na hitro pripraviti. In to je potem drugi korak. Tudi, če bo ECOFIN sprejel sklep, dosegel dogovor, mora potem parlament še vedno dati soglasje MFF-u. Jasno izreči svoje stališče, kako bo z omitvami in šele potem lahko komisija dejansko predstavi osnutek za proračun za leto 2014. V pozavi s tem želim sedaj še prav posebno izpostaviti vpliv ki jih ima srednjeročno načrtovanje za naš odbor. Na splošno smo v razdelku 1a znižali sredstva za 38 milijard evrov. In to zadeva zelo veliko število politik ki so pravzaprav zelo pomembne za strategijo Evropa 2020. Naj naštejem samo nekaj teh zadev. Naprimer, za 52 odstotkov bomo znižali sredstva za instrument za povezovanje Evrope, za IKT za 89 odstotkov in še na nekaterih drugih področjih skoraj za 50 odstotkov. Za Galileo 10 odstotkov, Kopernikus 35 odstotkov obzorju 2020 bo izgubil skupno 10 milijard evrov, to je več kot 12 odstotkov celotnega zneska Erasmus za vse, približno 15 odstotkov in Kozume bo dobil samo 2 milijardi, to je tudi minus 15 odstotkov glede na prvotne predloge komisije. Moram reči in to je zelo težko sprejeti, glede na te omejitve za program Kozme. Se sprašujem, ali je bilo sploh smiselno se zauzemati za ta program Kozme, ko smo potem prek različnih političnih skupin stajanjem intenzivno delali na tem ideali, da si želimo, če se takega za MSP-je. Če pa bomo sedaj to omejili na dve milijardi, si zastavljamo vprašanje, ali tak mini program sploh smiseln. In to je pač posledica te poročanske politike. Potem imamo še eno področje v razdelku 1a, kjer nismo četiri sredstva, to je jedrsko področje. Tukaj sredstva dodajamo. Gospod Rolj, sem vedel, da vas bom razveselil. Tudi vas, da. potem še nekaj, na kar bi rad opozoril. ker tukaj tudi prihaja do nesoglasja s komisijo. Svet je v svojih sklepih govoril o tem, da bi za Erasm in obzorje 2020 morali imeti ravno povečanje za leto 2014 v primerjavi z ravnjo leta 2013. Komisija tega sedaj ne izvaja. To se mi ne zdi prav. In mislim, da moramo o tem še govoriti. Še ena točka, ki je nekoliko negotova. Nekaj je smiselnih zamisli pri tem, vendar pa se ne moramo upesiti samo na te. Uh, gre za vprašanje, ali bi morda lahko prožnost, o kateri vsi govorimo, izkoristili za to, da bi dramatična črtanja v razdelku 1a nekako izravnali, bi lahko imeli nekakšne prioritete za 1a. Če bi potem, naprimer, po načelu prožnosti lahko sredstva, ki bodo sproščena, po samodejnem postopku to presmerili v razdelek 1a. To vse je v tem trenutku še vedno obtičalo v zraku. Morda pa bi bilo smiselno, če bi se še enkrat res zavzeli za to. Moje mnenje ste si že ogledali. Nasplošno so to točke, o katerih sem že govoril in pri katerih se vsi strinjamo naj opozorim, da smo v preteklosti vedno bili enotni, ne glede na velike infrastrukturne projekte, da so infrastrukturni projekti izven MFF-ja, da se morajo financirati izven tega in tudi izven instrumenta za prožnost, ki ga imamo, kajti sicer bi to lahko vodilo do tega, da bi ti veliki infrastrukturni projekti de facto postali še večje breme za razdelek 1A in za prednostne naloge, ki jih je naš odbor vedno podpiral. In potem še zadnja pripomba glede tega mnenja. Gre seveda tudi za to, da si želimo boljšega usklajevanja glede upravljanja med EU in državami članicami. Za konec časovni razpored 21. maja prilogi sprememb, to opovdne, 31. maj. Do takrat morate podati prve priloge za pilotne projekte in za pripravljalne ukrepe, če seveda to želite. Idealno bi bilo kar se da hitro, tako da bi komisija potem lahko, če bo potrebno, podala svoje stališče. V preteklosti smo to izvajali tako, da smo podpirali samo tiste projekte, ki so po oceni komisije bili pozitivni ali zelo pozitivni. Če ste pozni s svojimi predlogi, bo to težko doseči. 20. junija bo naš odbor odločal o mnenju o mandatu v oro za proračun, pa bomo. obravnavali to 27. junija, glasovanje na plenarnem zasedanju pa julija. Prejšnji teden smo imeli posvetovanje tudi s poročevalci v Senci, s poročevalko Dvora za proračun. Zelo nas je podprla pri prednostnih nalogah našega mnenja. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospod Bütikofer. Sedaj pa gospa Jordan v imenu ELS. Gospoda Rubika ni, zato ga bo nadomestila. You, uh, to... Hvala, gospod Rubik me je prosil, da spregovorim o njegovem imenu. Rad bi podaril tri glavne zadeve. Prvič. Pogajanja o proračunu 2014 so zelo zahtevne, so zelo zahtevna večletni finančni okvir 2013-2020 še ni bil sprejet, tako da ne vemo, koliko sredstev bo na voljo v sklopu proračuna za 2014, tako da ne bo mogoče sprejeti dogovora do konca meseca. Zaenkrat je torej zadeva precej negotova. Drugič, program obzorje 2020. Kot veste, je komisija predlagala proračun 18 milijard, po eh, vrhu 17. 7. in 8. februarja so države članice predlagale znižanje za približno 70 milijonov. Gospod Rubik prosi, da ohranimo trenutna sredstva. tudi v sklopu proračuna za naslednje leto. Tretjič, ITRE mora ustrajati pri financiranju za kosme, 5 eh, milijonov za okvir in potem tudi ustrezna sredstva za proračun. Še dva osebna komentarja. Najprej pomen projekta Erasmus, ki se neposredno navezuje na posameznike, to je zelo pomemben program, in pa še pomen infrastrukture. Vemo, da se soočamo z velikimi rezi in opozorila bi vas rada, da je infrastruktura še posebej na področju energetike zelo, zelo pomembna, če želimo priti do ciljev, ki smo se jih zastavili na področju dekarbonizacije. Ne moremo se igrati s takšnimi številkami v proračunu. Ali bomo našli eh, prava sredstva, ali pa se bo izkazalo, da nismo tako ambiciozni, kot smo na začetku mislili. Hvala. Hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov. Na žalost ne morem govoriti v imenu socialistov, ki nisem poročevalka v senci za to skupino. Vseeno pa imam precej komentarjev. Najprej bi rada čestitela gospodu Bütikoferju, pozdravljam njegovo zavezanost k eh, tem proračunskim vprašanjem. Pripravila bom predloge sprememb, bodi si v imenu socialistov, bodi si v svojem imenu in v imenu drugih kolegov mislim, da moramo biti izjemno resni, ko pripravljamo mnenje za proračun 2014. Začeti moram z drugo točko. Žal nam je, da je svet znižal za 38 milijard večletni finančni okvir. Zaenkrat pravnega predloga komisije še nimamo. Komisija je pripravila zgolj eh, pregled izračuna, kar še ni pravni predlog. In tudi, če bi bil to predlog, bi ga morali zavrniti, saj se ne sklada sklepi sveta, ki so bili jasni glede eh, obzorja 2020. Svet je dejal, da ne more imeti eh, ta program manj sredstva, manj sredstev kot v leta 2013. 7 milijard je brez dvoma manj, ker ker imamo CIP sedaj pod drugim poglavjem. Zato imamo jasen argument. Sklepi sveta niso pravili, da gre za raziskave minus CIP. Ta sredstva moramo odšteti, tako da, eh, sredstva, da, da morajo biti sredstva v višini eh, 74 milijard v skladu z izračuni strokovnjakov odbora ITRE. Tukaj moramo ohraniti našo stališče. V našem mnenju moramo zapisati, da je odgovornost sveta odgovornost zmanjševanja proračuna. Mi smo proračunski organ, ampak ne dajemo denarja na mizo. Ne moremo razdeliti več denarja, kot ga dobimo z naslova sveta. Odgovornost je torej na njihovih uh, ramenih, tako da ne moremo uh, mi prevzeti odgovornost, ko sredstva ne bodo zagotavljala eh, dovolj financiranja za programe. Najti moramo načine, da pripravimo eh, načrte za zbiranje financiranja, prožne načrte. Ugotoviti moramo, kakšni bodo ti projekti, bodi si za raziskave, bodi si za obzore 2020 ampak najprej potrebujemo eh, načrt, kako zbrati ta sredstva, drugič, kako najti projekte, ki jih bomo financirali, drugače ne bomo dobili niti beliča strani sveta. Mislim, da je izjemno pomembno omeniti tudi spremembo proračuna 2012. Letos bomo imeli primankljaj, kar pomeni, da moramo leta 2014 imeti sredstva tudi za ta, te naše elemente v poglavju 1a. Ne glede na to, kakšen bo primankljaj eh, letos, ta primankljaj ne sme prizadeti naših poglavi, ker bomo imeli s tem še manj denarja, še manj sredstev in tega ne moremo sprejeti kot parlament. Če se svet odloči za eh, takšen ukrep, potem morajo spet naše prevzeti popolno odgovornost. Veliko dela je bilo že upravljenega, veliko dela nas še čaka, tako v zvezi s proračunom 2014, kot tudi v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Imeti moramo isto stališče in mislim, da moramo jasno oblikovati naše predloge sprememb. Biti moramo stroži, kot smo bili, tako da bo eh, svet razumel, kakšno je naše stališče. Gospod Čičester. Okay, uh... Ne, prav. Gospod Prodi. Grazie, presidente, grazie anche al collega Butikov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospodu Butikoferju za njegovo predstavitev in za predloge. Dejati moram, da sem zaskrbljen ko gledam eh, ta dokument. Glasoval sem proti proračunu. Zakaj? Zato, ker nisem podpiral logike, eh, ki smo jo takrat imeli. Ne vem, kako lahko preprosto pričaramo številke. BNI, na primer. BNP, na primer. Mislim, da moramo zadeve preučiti z drugega vidika. Ugotoviti moramo, kaj mora narediti Evropska unija in na to ugotoviti, koliko sredstev bo za to potrebno. Na to pa ta sredstva umestiti v številke, ki se nanašajo na proračun. Težaven je zame predvsem šesti odstavek v predlogih, tam, kjer piše, da mora biti to financirano zunanjega naslova nad proračunom večletnega finančnega okvira. Parlament je že zauzel svoje stališče in dejal, da to velja za eh, sredstva onkraj večletnega finančnega okvira. Mislim, da je to primernejše. Mislim, da se moramo vrniti k tistemu izvirnemu stališču, uradnemu stališču parlamenta. S tem se bomo usmerili v pravo smer. Gospa Cortines. Gracias. Lo que voy a decir parecería que no encaja con el documento. Najlepša hvala. Ne bom se navezala zgolj na dokument, ki ga imamo pred sabo. Tako nasplošno rečeno, ko nimamo veliko denarja, ga moramo učinkovito in pametno porabljati. In zdi se mi, da nismo dovolj pazljivo spremljali preteklih programov, nismo dovolj natančno spremljali, kako so bila tista sredstva porabljena in kako so bila izpolnjena eh, pogojevanja. Naprimer, program Erasmus. Prizadevati si moramo, da se pravila dejansko uporabljajo, da jih ljudje spoštujejo, tako da so eh, pogojnosti jasne in da zagotovimo koordinacijo, ki mora biti zavezujoča, obvezna. Pogledati si moramo zgodovino. Imeli smo veliko različnih projektov financiranja, denar smo uporabljali za raziskave, za investicije, prihajalo je do podvajanja. Erasmus se nanaša na usposabljanje. Zakaj ne usmerjamo denarja v Erasmus? preprosto je naprimer, pri drugih programih, naprimer pri Kosme, zagotoviti kompatibilnost s strukturnimi skladi. Mislim, da moramo uh, sedaj razmišljati prožno in oblikovati najboljši način upravljanja, oblikovati jasne kriterije in se ozrotočiti na tiste prioritetne projekte imamo naprimer sklade za tehnično pomoč. Ampak v nekaterih državah članicah se denar pravilno učinkovito eh, uporablja. Te najboljše prakse moramo razširiti na druge države, tako da bomo lahko sredstva prenašali iz enega programa na drugi program in jih eh, naredili bolj učinkovite. Merci, euh, Gospod Odi. Hvala, gospod predsedujoči. Tri komentarje imam v zvezi s tretjim odstavkom. Zgornje meje 2014 in 2013. Od sedaj naprej bi morali pri vseh eh, proračunskih vprašanjih govoriti o eh, kreditih za plačila, ne pa o teh zgornjih omejitvah. Zakaj o tem govorim? Zato, ker je britanski premijer prosil eh, predsednike vlad in držav, da govorijo o, o tem, da zagotovijo takšno eh, obravnavo v obdobju 2014 do 2020. A bi lahko komisija pripravila kratek dokument o eh, obveznostih za plačila do leta 2014. Sam sem bil poročevalec za okvirni program 7, za sedmi okvirni program. In mislim, da smo bili pri Euratomu eh, pri 5,2 milijardah. In na to smo imeli 10 milijard na leto, tudi za leto 2013. Trenutno se pripravljajo tudi eh, stroški za javna naročila za 1. juli, a bomo imeli 10 milijard strani vlad ali pa bomo dobili precej manjše predloge. To pomeni, da bo, bomo imeli do konca leta, po koncu leta 2013 eh, manjše obveznosti za plačila. Ugotoviti moramo, kakšne so obveznosti za plačila eh, za 2013, za vse, kar se nanaša na znanost in raziskave. Še en komentar v povezavi šestim odstavkom z ubeseditvijo se strinjam, mislim, da obstaja politični konsens. Ti izdatki so predvsej visoki, imamo uh, ITER, Galileo in tako dalje. To ne sme vplivati na operativne dele proračuna. Nisem uspel izračunati, uh, kako naj Evropska unija zagotovi investicijski sektor. Tisti, ki delujejo na regionalni ravni, vedo, da obstaja operativni del in investicijski proračun. Investicijskega naloženega proračuna nimamo v naših eh, knjigah. Tukaj piše, da bomo eh, financirani zunaj sedmega okvirnega eh, programa. Lahko bi dejali, da je to zunaj logike Evropske unije najti moramo pravilno obeseditev in to ni prvič, da se soočamo s takšno težavo. In še en komentar v povezavi s sedmim odstavkom. Koordinacija držav članic na evropski ravni. Res, to moramo zagoditi, ampak sodelovati je potrebno tudi z lokalnimi oblastmi in z regijami in vsemi drugimi. Ko gre za javne izdatke, eh, mora biti koordinacija opravljena na vseh ravneh na evropski ravni, na ravni držav članic in tudi na nižji ravni, na ravni regiji, eh, London v Nemčiji, avtonomnih skupnosti v Španiji in tako dalje. Potrebujemo tri ravni eh, porabe, tako da lahko zagotovimo to eh, koordinacijo. Hvala. Gospod Odi je zastavil nekaj vprašanj komisiji, ampak z nami ni predstavnika GD za proračun. Tako da bomo prenesli njegova vprašanja v pisni obliki. Gospod Butikofer. Hvala, predsedujoči. Rad bi se zahvalil kolegom in kolegicam za komentarje. Čutim to skupno stališče političnih skupin. Mislim, da si vsi želimo prizadevati za eh, dobro delo, želimo promovirati prednostne naloge, glede katerih se strinjamo že dolgo. Vprašanje je naslednje. Kako ukrepati in ne samo govoriti? Govoriti o ukrepih namreč ni dovolj. Zdi se, da ena A plačuje ceno za to, da v tem parlamentu ni dovolj velikega eh, lobija za raziskave in razvoj. Ni takšnega lobija, kot eh, ga imamo v eh, odborih Agri in Regi. Ta lobija sta izjemno pomembna. V, v svetu velja enako. In zato gre. Če želimo zauzeti jasno stališče, moramo biti pogumnejši ukrepati moramo. Naj vam dam primer. Gospod Rubik govori o petih milijardah za kosme. To je dober cilj. Liberalci, ELS in naša skupina smo se strinjali o tem cilju, ko smo se pogajali o e, kosme pod vodstvom gospoda Krojcmana pred mesecom dni. Ampak v tem primeru moramo biti stroži in jasnejši v trialogih. Svet mora razumeti, da rezultata v trialogu ne bo, če ne bodo popustili na tem mestu. Trenutno se pogajamo o tem, če bomo dobili vsaj 60 odstotkov za finančni instrument v trenutnem portfelju. Kar je že tako ali tako precej skromna zahteva in niti tukaj svet noče popustiti. Prav, biti moramo aktivnejši, ampak to pomeni, da moramo biti tudi pogumnejši besede niso dovolj. To pomeni, da moramo delovati hitreje, drugačen pristop moramo imeti še posebej v trialogih. Če se želijo vsi eh, pridružiti takšnim dejanjem, potem moramo to narediti. In še četrti komentar. Ne strinjam se zahtevo gospodega, gospoda eh, Rubika glede 100 eh, milijard za obzorje 2020. To ni pogajanje med sindikati in delodajalci, ker imamo veliko povpraševanje in se pogajamo nekje vmes na umestni ravni. Če želimo napredovati, potem se moramo držati tistih izvirnih števil komisije. Vrniti se moramo na 80. To je eh, podpirala komisija, to so dobre številke z jasnimi argumenti in jasno je, zakaj je to dobro razloženo. Više številke brez ustreznih ukrepov za temi številkami pa so popolnoma neumne. Tega ne bi smeli početi. Hvala. Hvala. Kot je omenil gospod Bütikofer v svojem uvodu, je čas za uložitev sprememb, predlogo sprememb torek. 21. maja opoldne. Časovni rok za oddajo indikativnih predlogov za pilotne projekte pa je petek. Ali lahko komentiram odsotnost predstavnika komisije, ki bi lahko sodeloval v našem dialogu? Mislim, da je to nesprejemljivo dejanje strani komisije. podpiram vas pri tem komentarju, prav imate. Tudi ta komentar bomo posredovali komisiji. Hvala. Peta točka na dnevnem redu. Mikroproizvodnja. Poročevalka je Judith Merkis. Obravnava osnutka predloga resolucije. Izvolite, gospa Merkis. Hvala, gospod predsedujoči. Tekom tega mandata smo gotovili naslednje. Kot prvo, več bi lahko naredili za to, da bi spodbojali različne načine proizvodnje elektrike in različne načine polnomočenja državljanov. Veliko smo slišali o prihodnosti do leta 2030-2050, nimamo pa zakonodajnih predlogov. Upam, da bodo komisija in komisar eh, nekaj vzeli na znanje. Ni potrebno, da so zadeve eh, ogromne, da bi bile učinkovite. In eh, elektrika na nižji ravni pomeni, da bi lahko s tem pomagali marsikomu. Težava pa je ta, da ne vemo kapacitete takšne eh, mikroproizvodnje. Zaenkrat še niso bile predmet študije. če želimo izkoristiti potencial mikroproizvodnje, moramo ugotoviti, kakšen ta potencial je. Ugotoviti moramo, kakšne so ovire, ki eh, jih imamo pred sabo. Zato smo pripravili ustno vprašanje na temo mikroproizvodnje. In to vprašanje bomo obravnavali na plenarnem zasedanju. Sama sem pripravila krajše poročilo, zato da bi pripravila osnovo za to razpravo. Najprej želim študijo na temo kapacitet mikroproizvodnje, tehnična vprašanja v zvezi s tem, če je mreža trenutno sposobna eh, nase prevzeti te eh, nesinhronizirane vire el, uh, energije iz naslo, z naslova mikroproizvodnje um, obstajajo in to je vprašanje, ki ga moramo razrešiti na evropski ravni. Če se dotaknemo uh, energetske revščine, potem ugotovimo, da številni ljudje težavo plačujejo električne eh, eh, račune za elektriko. Če bi jih opolnomočili, bi se ta situacija precej izboljšala. In tukaj mislim na države članice, kakršna sta eh, Grčija in Italija, kjer je veliko potencijala za sončno energijo, ki pa je ne izkoriščajo. Ovir je veliko, nekatere so lokalne narave, druge nacionalne narave. Nekatere ovire pa obstajajo na evropski ravni. To se zrcali v tehničnih vprašanjih, kakršno je vprašanje mreže, pa tudi v različnih oblikah energetske politike na nacionalni ravni. Imamo eh, fiskalne spodbude, pa tudi fiskalne demotivatorje. In to dopolnjuje eh, poročilo uh, buzek o notranjem energetskem trgu. Vse skupaj je povezano. Pomembno je omogočiti ustrezne naložbe v mreže, v spostavitev pametnih mrež. In ne na zadnje, pomembno je spodbujati lokalne pobude, lokalne spodbude. Ugotoviti moramo, če lahko mikroproizvodnja ali pa proizvodnja na malce eh, večji ravni, na ravni skupnosti, predstavlja možnost, ki bi jo morali oziroma ki bi jo lahko podpirali. Tako komisija kot tudi države članice bi morale biti predvsej bolj aktivne pri olajševanju mikroproizvodnje. Mikroproizvodnja mora imeti svoje mesto v prihodnjem eh, energetskem sistemu v Evropi veselim se sodelovanja z vsemi vami, eh, čas za uložitev, rok za uložitev um, predlogov sprememb pa je 28. maj. Hvala. Salvador. Esedo El Alabar? Ne. Fiona Hall. Hvala. Hvala Judith Merkis za to pobudo, s katero se ukvarja že precej časa. Dobro je, da analiziramo mikroproizvodnjo. Pogosto namreč na to pozabimo, ko govorimo o obnoljivih virih energije. Predstavlja pa veliko pozitivnih plati. Zelo učinkovito je uporabljati energijo tam, kjer je tudi proizvedena. Če uporabljate energijo v vašem gospodinstvu, je najboljši način proizvodnje prav tako proizvodnja v vašem gospodinstvu. To je tudi eh, poceni način pridobivanja energije. To je poceni tudi za tiste, ki si ne morejo privoščiti začetne investicije, naprimer v fotovoltaične celice na eh, strehi. za to investicijo lahko poskrbi nekdo drugi, ampak energija bo na to še vedno brezplačna, kar je dobro za tiste, ki so energetsko revni. Imamo evropsko zakonodajo eh, na temo eh, energetsko učinkovitih stavb. Ampak mikroproizvodnje lahko zagotovi, lahko zagotovi to, da bomo imeli ne eh, samo ne negativne stavne politike, ampak da bomo dejansko proizvajali več energije, kot jo porabimo v gospodinstvu. Ampak ne gre za posamezna gospodinstva. Mikroproizvodnja je pomembna tudi za skupnosti. Zakaj? Eden od razlogov je družbene narave. Skupnosti na ta način sodelujejo in razmišljajo o eh, lokalnih odgovornostih za boj proti podnebnim spremembam. Sama sem temu že bila priča v eh, svojem volilnem okrožju. Imeli smo naprimer eh, mikroproizvodnjo, manjšo hidroelektrarno, ki je zahtevala veliko eh, sodelovanja v naši skupnosti. In številni imajo eh, mesta, regije, ki bi lahko vlagale v to, ki bi lahko vlagale v mikroproizvodnjo in s tem znižale izpuste CO2 v svojih skupnostih. Pri enem od elementov pa imam malce drugačno mnenje kot gospa Merkis. Ne vem, če potrebujemo akne, zakonodajne akte glede tega. Najpomembneje je ugotoviti, kaj že obstaja, še posebej, kar se tiče direktive o obnovljivih eh, virih energije iz leta 2009. Ugotoviti moramo, če pravilno izvajamo vsa ta pravila lahko izboljšamo tudi upravne postopke in dostop do mrež, o čemer je govorila tudi komisija v svojem poročilu in jasno zapisala, da tukaj še vedno obstajajo um, oska grla in ovire. Te zadeve moramo izboljšati. Ko razmišljamo o uh, reviziji, Schem za pobude za obnovljive vire energije. Ne smemo govoriti zgolj o, naprimer, eh, Severnem morju, o jugu Španije in tako dalje. Pomisliti moramo na mala gospodinstva, ki se ukvarjajo z mikroproizvodnjo. Ugotoviti moramo, če pobude, ki obstajajo, pomagajo njim. Še nekaj moramo narediti z vidika izvajanja. Naprimer, pametni metri. V številnih državah članicah dobavitelje energije ne podajo vseh informacij, eh, ki bi jih morali. Pravijo, da ne morejo točno vedeti, eh, kakšen je pretok energije in tako podajo zgolj neko osnovno oceno. Veselim se tega, da bom lahko pregledala to poročilo, da se bomo lahko o tem pogovarjali. Mislim, da lahko postorimo marsikaj za to, da bo eh, mikroproizvodnja pravilno obravnavana. Hvala. Gospod Prodi. <clears throat> Grazie, presidente. Vorrei ringraziare. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil gospe Merkis za to pobudo, ki je izjemno pomembna. Popolnoma se strinjam z njenim delnim pristopom še nekaj bi dodal. Gre za izkušnje, ki jih imam z področja podnebnih sprememb. Vsak kvadratni meter našega ozemlja bi morali dobro uporabiti. V nasprotnem primeru bomo priča vedno večjim okoljskim katastrofam. Mislim, da je mikroproizvodnja eden od teh elementov, ki izboljšuje trenutno stanje. Predstavlja namreč enega od členov v a, eh, krogu proizvodnje energije in okoljske prijaznosti. Marsikaj lahko naredimo, da bi zagotovili, da eh, vodo, naprimer, ki jo imamo na naših ozemljih, dobro uporabimo. Imamo, naprimer, eh, reke na različnih ravneh in to lahko uporabimo za generiranje energije. Uporabljamo lahko naravne pojave, ki že obstajajo. Ni potrebno, da spreminjamo okolje uporabljamo lahko tudi biomaso iz kmetijstva, iz gozdov in na ta način lahko ponovno ustvarjamo energijo in sklenemo krok med eh, okoljem okoli nas in našim življenjem. Paziti moramo na okolje, obenem pa eh, proizvajati energijo. To pomeni, da lahko učinkovito izrabimo vsak kvadratni meter našega okolja. Veliko napredka je bilo narejenega eh, na področju distribucije energije. In vse to gre v prid mikroproizvodni energije. Seveda pri tem govorimo o zelo velikem številu enot za mikroproizvodnjo, generatorjev tako rekoč. Zdi se mi, da bi lahko to izkoristili. Mislim, da je to mogoče in eh, mislim, da bi morali narediti, kar eh, lahko, zato da bi poskrbeli za dobro infrastrukturo. Gospa Hercog. Zdi se mi, da sem kar malce hiperaktivna danes popoldan. Hvala, gospod Merki, za to, uh, za to zanimivo vprašanje. Mislim, da je pravi čas. Sobračujem, mikrofon je uh, bil postavljen v smeri gospod Merkis. Ne bom ponovno začela. Uh, čestitam gospod Merkis za uh, njeno besedilo. Rada bi pa nekaj komentarjev vseeno dodala. Zdi se mi, da ne gre zgolj za mala in srednje velika podjetja, za eh, uporabnike iz oddaljenih krajev, za revščino in tako dalje. Gre tudi za številne eh, lepe eh, kraje v naravnih parkih in tako dalje, kamor ne moremo z infrastrukturo, s povezavami. Tako da je mikroproizvodnja pomembna tudi pri takšnih krajih, zaščitenih krajih, posod po Evropi, eh, ko govorimo o naravnih parkih, naprimer. Tudi takšni sektori eh, se lahko učinkovito lotijo mikroproizvodnje. V moji državi se mikroproizvodnja, še posebej eh, za plin, pogosto uporablja. V moji počitniški hišici, naprimer, imam široko poslovno povezavo do interneta, nimam pa povezavo do plinskega omrežja, tako da eh, je v tem primeru bolje uporabiti mikroproizvodnjo, opremo za mikroproizvodnjo. Mislim, da je napočil pravi čas za to, ne glede na to, če bomo pripravili zakonodajni akt ne, ali ne. Ta dokument moramo povezati z dokumentom gospoda Buska na temo potencijalna notranjega eh, trga na področju energetike. V teh dveh poročilih moramo govoriti skupaj. Jasno je, da je potrebno ukrepiti omrežje, eh, potem onkraj omrežja pa imamo mikroproizvodnjo in eh, povezave do oddaljenih eh, krajev. Upam, da bo komisija pripravila nov predlog. Eh, na temo notranjega trga in eno od lepših poglavij bi bilo verjetno to poglavje. Hvala. Gospod Odi. Eh, na kratko bi rad najprej čestitev gospe Merkis za to pobudo. Rad bi torej čestitev gospe Merkis za njene ideje. Mislim, da je evropska razsežnost tukaj pomembna. Navezal pa bi se tudi na besede kolega Prodja glede eh, mikrocentral, mikrogeneratorjev. Zdi se mi, da se je razvoj eh, ustavil zaradi vprašanj povezanih z vodo. Eh, Evropa ima naprimer veliko eh, gor, veliko hribov in mik z mikroproizvodnjo bi lahko razrešili eh, vprašanje eh, energije na teh področjih in rešili tudi okoljska vprašanja. Danes na trgu obstaja več takšnih eh, mikrogeneratorjev in s tem bi lahko razrešili eh, težave ogroženih vrst rib in težave okoljske narave. Gospa Merkis, težava je definicija mikroproizvodnje. Ko si pogledamo vašo, vaše vprašanje in si pogledamo sklic eh, na besede komisarja Ettingerja, se nam zdi, kot da govorimo zgolj o stavbah. To bi lahko bil precej bolj eh, splošnejši precej bolj splošen eh, projekt. V poročilo bi bila tako eh, zelo široka definicija verjetno precej bolj dobrodošla. Komisija, bi kaj dodali? Much, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospe Merkis za to poročilo. Hvala, da ste posvetili luč na mikroproizvodnjo. To seveda še ne pomeni, da smo na to pozabili. Veliko zakonodajnih aktov z področja energetike pokrivajo tudi tiste elemente, ki so izjemno pomeni za mikroproizvodnjo. Naj jih nekaj omenim, nekatere ste sicer omenili že sami. Najprej imamo direktivo o obnovljivih virih energije, Govorimo namreč o mikroproizvodnji in to pomeni, da govorimo predvsem o tehnologiji za obnovljive vire energije. Govorimo o eh, fotovoltaičnih celicah, o eh, sončnih sistemih, o eh, termo. Um, o biomasi in tako dalje to je že pokrito v direktivi. Imamo zavezujoče cilje za 2020 in tudi druge vidike, pomembne vidike te direktive glede prioritetnega dostopa do eh, mreže, glede obveznosti držav članic, da zmanjšajo upravna bremena in tako dalje. Vse to velja tudi za mikroproizvodnjo. Tudi v zakonodaji z področja notranjega trga obstajajo pomembni elementi za mikroproizvodnjo. Naprimer, trudno razvijamo mrežne kode, ki bodo zelo pomembne za mikroproizvodnjo. Vse skupaj bo v veliki meri vplivalo na eh, energijo, ki bo proizvedena v takšnih obratih, v takšnih generatorjih poročilo gospe Merkis podarja tudi vlogo DSO-jev. Vse to že najdemo o, v direktivi o notranjem električnem trgu. Morda ti zakonodajni akti niso tako močni, kot bi želeli, ampak pokrivajo te zadeve. Še en zakonodajni akt bi omenil, to je direktiva o energetske učinkovitosti, kjer prav tako najdemo pomembne vidike za mikroproizvodnjo. Naprimer v zvezi z mikro CHP države članice naj bi spodbojali takšno obliko proizvodnje. In pa še merjenje, pametni števci, to prav tako ni tako eh, jasno obesedeno, kot bi si morda želeli vseeno pa ta obveznost obstaja in to smo takrat pač dosegli in za mikroproizvodnjo je to pomembno. Tudi mi smo mnenja, da je dobro, da imamo sedaj ta vprašanja na mizi, pregledali si bomo priporočila, pregledali bomo pozive za komisijo, strinjamo se, da bo mikroproizvodnja morala igrati vedno pomembnejšo vlogo. Tudi po letu 2020, ampak tudi pred letom 2020. Ta resolucija je bila pripravljena v pravem času. Hvala poročevalki še enkrat, komisija pa bo pripravila celoten odgovor, ko bomo v tej fazi postopka. Hvala. Hvala. Poročevalka, bi radi sklenili. Hvala, gospod predsedevči, hvala kolegi in kolegice, hvala tudi Evropski komisiji. Hvala za vaše sodelovanje v tej razpravi. Strinjam se z gospod Hall morda ni nujno, da potrebujemo zakonodajo. In zato sem se želela osredotočiti na ta del naše energetske prihodnosti. Ne vem namreč, če zakonodajo potrebujemo, ker eh, teh zadev prej nismo podarili, sedaj pa jih dajemo pod žaromet zato da bi ukodovili, eh, kakšni so elementi, ki že obstajajo in kakšni so elementi, ki so potrebni za spodbujanje in podporo tega dela naše energetske prihodnosti. V poročilu prosim za študijo na to temo. Ali je zakonodaja potrebna? Ali imamo izpolnjene vse pogoje za eh, hiter razvoj tega področja? Možno je, da bomo tekom procesa ugotovili marsikaj novega in to ugotovili, če potrebujemo nove zakonodajne akte ali ne. Hvala gospodu Prodju, hvala gospodu Odiju, da sta se osredotočila na možnosti hidrogeneratorjev. to je trenutno niša na trgu. So pa te zadeve zanimive. Ne vem, v kakšni meri bi se lahko uporabljali takšni generatorji, zaenkrat ne vemo. Hvala, gospa Hercog, za vašo podporo. Strinjam se z vami. Če želimo zaščititi del naše narave, pa tudi če želimo zagotoviti dostop do energije, tudi za tiste, ki ne živijo blizu eh, osnovnih mrež, je to ena od možnosti za lokalno proizvodnjo zadostne energije. Mislim, da je prihodnost eh, energije vprašanje regionalne narave. Hvala komisiji, da ste omenili eh, direktivo o energetski očekovitosti. Parlament je dodal vse te elemente povezane z mikro CHP to so naredili številni kolegi, ki so tukaj z nami, zato ker uh, izvirno besedilo tega ni vsebovalo. Tako da sem vesela, da se strinjate, da je bila to uh, potrebna sprememba direktive. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Merkis. Rok za vložitev predlogov sprememb je torek 28. maja ob 12 torej v zvezi z resolucijo o mikroproizvodnji. Naslednja točka na dnevnem redu je kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic in izdaja dovoljen za več ozemelj za spletno uporabo glasbenih del na notranjem trgu. Poročevalec je gospod Luigi Berlinguer in dajemo kar besedo. Grazie, Presidente. Hvala lepa gospod predsedujoči. V odboru pripravljamo mnenje o odločitvi oziroma o sklepu, ki ga bo sprejel odbor za pravne zadeve. To je dolgo pričakovana odločitev v zadnjem zakonodajnem obdobju smo pripravili nekatere specifične predloge v zvezi z reformo upravljanja avtorskih in sorodnih pravic. Vedno več je povpraševanja po zakonodajnih ukrepih. Trg je močno zrasel, še posebej na področju digitalne distribucije, sedaj je zelo, zelo velik. Evropa pravotovo ni sama v tem procesu, nismo na elitnem položaju in eden od razlogov je, da nimamo evropske zakonodaje. Oziroma zakonodaje imamo, vendar je zastarela. Veliko smo o tem že govorili, ampak običajno se ideološko ukopljemo v svoje kanale, gre za vprašanje pravic do dostopa, po drugi strani pa želimo poskrbeti, da bi tudi umetniki in glasbeniki imeli prihod od svojega, prihodke od svojega dela. Zaradi tega spora nam ni uspelo pripraviti razumne zakonodaje brez ideološkega ozadja. Pripraviti želimo zakonodajo, ki bi upoštevala legitimne pravice obeh strani in bila razumno ter prilagojena realnemu svetu. Vendar, eksplozivna rast tega trga pomeni, da operiramo z zelo velikimi številkami. V digitalnem obdobju se je vprašanje avtorskih pravic spremenilo. Zaenkrat pa še nismo uspeli pripraviti ustreznih zakonodajnih predlogov, da bi to vprašanje rešili. Komisija je zelo dolgo razmišljala o tej temi, na koncu pa je pripravila predloge, s katerimi je bila večina akterjev v industriji zadovoljnih. Še posebej, kar zadeva zakonodajo v zvezi z upravljanjem teh pravic. Zato se pojavlja kanček upanja, da bo predlog uspešen. združenjem avtorjev in glasbenikom ter združenjem potrošnikov in poslušalcev ponujamo nekaj, s čimer bomo poskrbeli, da bodo njihove pravice spoštovane. Nekateri od predlaganih ukrepov v tem mnenju so namenjeni izboljšanju učinkovitosti trenutnega sistema in izboljšanju delovanja tega sistema v odboru, v nasprotju z eh, odborom Juri, ki je pristojni odbor, smo poskusili poseči onkraj zakonodajnih vidikov in poskusili smo razmisliti o digitalnem gospodarstvu in o potrebi po nediskriminaciji v kolektivnem upravljanju pravic. Prav tako, moramo upoštevati pravice tistih, ki so doma v državah ne članicah in mora prav tako spoštovati nova pravila. Odbor za pravne zadeve je sprožil razpravo o tem v parlamentu in upam, da nam bo delo Na tem doseju uspelo zaključiti še pred koncem trenutnega mandata. Ljudje že predolgo čakajo na to in to je ključni ukrep, ključni del skupnega trga in skupni trg želimo dokončati. Mislim, da bo to vplivalo tudi na razpravo o avtorskih pravicah nasploh. Evropske institucije za enkrat še niso našle pravega konstruktivnega pristopa k tej temi. Zato je zadeva sedaj nujna. Zakonodajo moramo popraviti in izboljšati, storiti moramo velik korak naprej na področju avtorskih pravic, zato da bomo imeli skupen digitalni trg. In Prepričan sem, da bo ta odbor lahko izpolnil pričakovanja toliko umetnikov in ljubiteljev glasbe po vsej Evropi. Hvala lepa. Hvala, gospod poročevalec. Sedaj pa gospa. Gospa Korhola. Hvala lepa. Najprej želim povedati, da sem zelo zadovoljna, da je direktiva sedaj v pripravi. To je prvi poskus, da bi na ravni EU harmonizirali operativne standarde kolektivnih organizacij za upravljanje pravic. Zato je smer tega predloga dobra in Evropska ljudska stranka lahko predlog v veliki meri podpre. Gospod Berlinguer je pripravljalec mnenja za odbor ITRE in vesela sem, da je upošteval dejstvo, da morajo vse organizacije za upravljanje pravic izpolnjevati vse standarde, vključno z organizacijami iz tretjih držav in komercialnimi organizacijami. Prav tako je upošteval tudi mala in srednja podjetja oziroma male in srednje organizacije. Ampak skrbi me pomankanje podrobnosti v tem predlogu. Pojavlja se tveganje, da bi zadeve zastavili preveč ostro. Tudi poročevalec je to opazil in veseli me, da smo skupnega mnenja v zvezi s tem. Mnenja odbora ITRE so zelo premišljena. Pokomentirati želim še posebej naslednje. Spoznanje, da določbe direktive ne prejudicirajo v zvezi s trenutnimi ureditvami v državah članicah. Določeni deli govorijo o kolektivnih organizacijah za upravljanje pravic in to je prav prav tako so vključeni predlogi za zaščito malih in srednjih kolektivnih organizacij za upravljanje pravic in za jam, jamčenje njihovega dostopa do trga je prav tako nekaj, kar pozdravljam. V zvezi z nekaterimi vidiki bomo morali še govoriti, naprimer reševanje sporov in dostop do mehanizmov reševanja sporov. Uporabniki lahko to morda zlorabljajo, če ne dosežejo svojega. Po mojem mnenju bi tudi oni morali prevzeti nekaj odgovornosti. Obenem, moramo imeti na voljo učinkovit mehanizem za reševanje sporov. Na osnovi tega in na osnovi posvetovanj, ki smo jih imeli, želim predlagati nekaj predlogov sprememb. Prvič, poskrbeti moramo, da bodo določbe objektivne in da ne bodo odvisne od pravnih oblik, ki jih države članice izberejo za urejanje kolektivnih organizacij za upravljanje pravic. To je še posebej pomembno v primeru finske kolektivne organizacije. Se bojijo, da bo na finskem, kjer zadeve trenutno izjemno dobro delujejo, spremenjene oziroma da ne bodo več spoštovali načela subsidijarnosti in sorazmernosti. Prav tako bom uložila nekaj predlogov sprememb v zvezi z naslednjimi vprašanji. Zaenkrat se še nisem odločila v zvezi s končno obliko predloga sprememb, ampak mislim, da bi morali še naprej govoriti o vprašanju ekskluzivne avtorizacije. Vsaj toliko, kolikor sem sama to razumela. Ne ekskluzivna avtorizacija bi lahko zamešala stvari in vplivala na preglednost. Prav tako želim opozoriti še na nekaj. Kolektivne organizacije morajo poskrbeti, da se bodo prihodki porazdelili sorazmerno z prihodki imetnikov pravic za naslednje oziroma relevantno finančno leto. Mislim, da je to jasno vsem in to moramo upoštevati. Še nekaj. Uporabniki bi morali poročati o uporabi del kolektivnim organizacijam in sicer natančno in pravočasno. Kakor sem že omenila, uložila bom tudi predlog spremembe za to, da bi preprečili možnost zlorab uporabnikov tega sistema. Specializirani organi bi morali imeti posebne pristojnosti na področju intelektualne lastnine. Poleg tega bom podala še nekaj manjših predlogov v zvezi z obeseditvijo. Hvala lepa, gospod Korholo, sedaj pa Jürgen Kreuzmann. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kar zadeva kolektivne organizacije za upravljanje pravic in eh, licence za več ozemelj, mislim, da je to predlog komisije, ki bo imel dodano vredno za državljane. Vsi poznamo kakšna je situacija, vedno bolj um, poslušamo glasbo, ampak ponekod nimamo dostopa do teh vsebin, zato ker država pač nima ustreznih pravic. To je velik problem, če želimo imeti digitalni skupni trg. Glasbene vsebine na digitalni ravni v številnih državah niso na voljo in komisija bi tukaj zadeve morala izboljšati. Organizacija za upravljanje pravic Eh, imajo sedaj drugačne naloge. Pogosto so podvrženi nepošteni kritiki. Odpreti bi se morali novim medijem in omogočiti bi morali dostop do novih trgov. To bi omogočilo dodatno konkurenco in te organizacije bi bile bolj storitveno usmerjene in ulagale bi v inovativne storitve. Zagotoviti morajo tudi več dodane vrednosti, tako za avtore, kot tudi za potrošnike. Tukaj mislim, da moramo zadeve nujno spremeniti. Po mojem mnenju bi morali prevzeti vodilno vlogo in zagotoviti ustrezna finančna sredstva, preglednost in zagotoviti tudi besedo tistim, ki sodelujejo v tem sektorju univerzalni pristop tukaj ne bo uspešen in države članice in sektori so različni. Zato mislim, da moramo izvesti prilagoditve, kjer je to potrebno in upoštevati moramo obstoječo prakso. Predlog poročevalca je v veliki večini dober, kar zadeva izjemo za male organizacije, tukaj bi morali biti bolj prožni. Ne vem, ali bomo lahko predpisali poštene pogoje in poštene cene. To bi lahko omejilo konkurenco in mislim, da to ni v našem interesu. Mislim, da je predlog komisije, da bi zaščitili objektivne pogoje, dobro. Pripričan sem, da bomo pripravili dobro mnenje in veselim se že nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in drugimi kolegi. Hvala. Hvala lepa, gospa Anders Dotter. Um, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri zelenih pozdravljamo predlog poročevalca za osnutek mnenja po našem mnenju je opozoril na številne pomembne vidike, prav tako smo v splošnem zadovoljni s predlogom komisije. Jasno je, da imamo na področju upravljanja pravic veliko potrebo potem, da bi kolektivne organizacije bile bolj inovativno usmerjene. Če bi regulirali konkurenco med njimi, potem bi lahko vplivali in posegali na trg zeleni želijo podati še nekaj dodatnih predlogov za to, da bi še izboljšali mnenje gospoda Berlingverja. Avtori bi lahko imeli pravico, da posamezna dela izključijo iz eh, obsega kolektivnih organizacij, tako bi lahko pripravili posebne licence za posamezna dela in to bi lahko bilo koristno tako za nje kot tudi za potrošnike. Uložili bomo tudi predloge sprememb v zvezi s preglednostjo. Tukaj govorim o 18. in 19. členu v zvezi z upravljanjem pravic in tem, kar morajo kolektivne organizacije objaviti javnosti, ne pa samo na zahtevo avtorja in drugih uporabnikov tarife bi morali, bi morali temeljiti na razumnih in objektivnih standardih. V enem členu bomo uložili predlog spremembe v zvezi s tem, da je treba zagotoviti razumne in objektivne standarde v zvezi z postavljanjem cen. V odboru za pravne zadeve so veliko govorili o tem, ali tukaj velja direktiva o storitvah ali ne. Zeleni menimo, da tukaj direktiva o storitvah velja, da velja za kolektivne organizacije in da če besedilo v direktivi o storitvah ni jasno, to velja samo za avtorske pravice, ne pa za kolektivno upravljanje teh pravic. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z drugimi kolegicami in kolegi, mislim pa, da bomo prav gotovo imeli številne plodne razprave. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Martin Prat z komisije. You, Chair, and... Gospa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti gospodu Berlingerju za izjemno upravljeno delo. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v Sencih, ki so se oglasili. Ponoviti želim nekaj, kar je povedal gospod Berlinguer, pa tudi drugi ste to omenili. Namreč potrebo potem, da bi bila direktiva sprejeta čim prej. Parlament zelo dolgo o tem ni želel govoriti. Komisija je to na vse zadnje le spravila na dnevni red. Upamo, da bo parlament imel dovolj časa, da izvede običajni zakonodajni postopek. Zahvaljujemo se za prizadevanje parlamenta in za konstruktivno ozračje, v katerem potekajo razprave. Tudi svet se s tem strinja v okviru irskega predsedstva. Dosegajo občuten napredek, prav ta čas znova pregledujejo revidiran predlog, ki ga je predložilo irsko predsedstvo vidimo lahko določena področja, kjer sta parlament in svet precej podobnih mnen. Zato upamo, da obstaja možnost za dogovor o tem dosejo še v okviru trenutnega mandata. Sedaj se bom spustila v podrobnosti predlogov sprememb, ki jih je uložil poročevalec o nekaterih vidikih se razpravlja v drugih odborih in tudi v svetu. Namreč direktiva ne sme vključevati omejitev za kolektivne organizacije, prav tako bi lahko omejili pravice potrošnikov, če bi s tem omogočili kolektivnim organizacijam, da izpolnejo svoje naloge, zagotoviti je treba tudi ustrezno zaščito podatkov. To mora biti jasno zapisano v direktivi. To so elementi, o katerih se govori tudi v svetu. Določena vprašanja so relativno nova, to je gospod Berlinguer predstavil pred kratkim, zato bomo o tem še govorili z njim. V parlamentu vidimo tendenco, da želite standarde uveljaviti tudi za kolektivne organizacije za upravljanje pravic, ki so zunaj Evropske unije. To ni v prvotnem predlogu komisije, ampak eh, mislim, da bi o tem lahko še nekoliko razmislili. Namreč, do kolikšne mere bo Evropska unija lahko učinkovito naložila določene zahteve kolektivnim organizacijam v tretjih državah. To je razprava, ki bi jo prav gotovo morali imeti. Razmisliti pa je o tem treba tudi z vidika pogodbo o delovanju Evropske unije. Gre za licence, ki ne pokrivajo samo Evropske unije, ampak tudi Severno Afriko in Bližnji vzhod. Zato je treba razmisliti o tem, koliko lahko mi vplivamo na kolektivne organizacije, ki niso v Evropski uniji. To je razprava, ki jo še lahko imamo. Seveda pa lahko govorimo o direktivi nasploh. Dva neodvisna agenta se prav tako nekaj, o čemer bo komisija še govorila, ampak zelo smo zadovoljni, da ste pripravljeni naš predlog vzeti kot osnovo in hvala tudi za pripravljenost na hitro delo in poročevalec ve, da je komisija vedno na voljo za dodatne razprave in seveda enaka ponudba velja tudi za preostale člane v tem odboru. Hvala lepa, ali želi poročevalec morda skleniti razpravo? Gospod Berlinguer. Hvala lepa, gospod predsedajoče. No, ne vem, ali lahko razpravo sklenem, mislim pa, da se lahko odzovem. Čisto na kratko, ampak eh, najprej želim povedati, da sem zelo zadovoljen, kajti s tem se ukvarjam že zelo dolgo govorim o avtorskih pravicah in zagotavljam vam, da je nekoč bil čas, ko taka razprava ne bi bila mogoča, zato ker je bil razkol preprosto prevelik. Ko smo govorili o akti, naprimer. In govorili smo o izvrševanju. To so samo primeri stališča so bila diametralno nasprotna in rezultata preprosto ni bilo mogoče doseči. Vendar gospod Barnier je sprožil pobudo in zadeve so se premaknile naprej. Sedaj se posvečamo samo enemu pomembnemu vidiku, ne pa, da bi govorili o vsem naenkrat kako bo vse skupaj upravljano. To je ključno vprašanje. In o teh vidikih govorimo že zelo dolgo, ampak sedaj smo končno dobili neke rezultate. Naj omenim samo vprašanje teritorijalnosti. Kolektivne organizacije same so zagovarjale teritorijalnost, ne sicer zato, da bi ohranile monopol, ampak da bi lahko še naprej delale po svoje. Še vedno ne priznavajo obstoja interneta. Internet nima meja. Nekaj imate prav. Če presežemo teritorijalnost, to ne pomeni, da opravimo tudi uh, s subsidiarnostjo. Ne, države članice še vedno lahko same določajo, kaj se dogaja na njihovem ozemlju. Pridobljenih pravic ne smemo izgubiti, ampak uvesti moramo pogoje, ki bodo omogočili prost pretok umetniških del. In tukaj se pojavi tisti ključni problem. O alternativnem reševanju sporov nisem govoril, zato ker je za me to samo pravno vprašanje. To je nekaj, kar bo obravnaval odbor za pravne zadeve in pripričan sem, da bodo pripravili ustrezen odgovor. Enako velja tudi za obveznosti uporabnikov v predlogih sprememb, vključno z mojimi mogredi je to omenjeno. Glede na to, kar sem slišal danes, se to določilo trenutno krši. Sedaj pa vprašanje cen oziroma tarif. Mislim, da bi tukaj predlog komisije lahko še izboljšali. Enako velja tudi v zvezi z nejasnostjo glede povezave za direktivo o storitvah. Gospa Galo je poročevalka v odboru za pravne zadeve in jasno je opisala ta problem. Vem, da se pojavlja tveganje, da bi šli z zakonodajo preveč v podrobnosti. Prej smo slišali, da je bila omenjena Finska, to drži, to je res. Nekatere države članice so morda dosegle napredek in so za zakonodajo že nekoliko dlje, zato tega ne smemo prekiniti. Pomembno pa je, da so te možnosti tam, zadeve je moč izboljšati, mislim, da bi jih morali čim bolj izkoristiti. Rok za vložitev predlogov sprememb je določen, mislim, da je to sreda, ampak mislim, da bo predsedujoči zadeve poznal bolj natančno časa ni veliko, ampak tako smo tudi želeli. Morda se vse skupaj zdi nekoliko strogo, ampak kakor ste nekateri povedali, si vsi želimo, da bi dosje bil zaključen še do konca tega zakonodajnega obdobja. In še enkrat želim povedati, da bomo v Strasburu imeli zasedanje poročevalcev v senci, da vidimo, ali bo mogoče zbližati različna mnenja. V izvirnem predlogu sicer ni ene zamisli, ki pa se mi zdi zelo ambiciozna in zelo zanimiva. To bi lahko vplivalo na odnose z državami zunaj Evrope. Omenjen je bil naprimer Magreb. To bo morda zahtevno, ampak ta vidik bomo prav tako upoštevali, da vidimo, kaj je mogoče storiti. Žal mi je, da nisem odgovoril na vprašanje vseh, ampak prav gotovo jih bomo obravnavali na zasedanju poročevalcev v senci. Hvala. Hvala lepa. Tudi sam lahko potrdim, da se nam res mudi v zvezi z predlogom, predlogi sprememb. Lahko povem, da je predlog za vložitev predlogov, oziroma rok za vložitev predlogov sprememb sreda opovdne in sedaj zadnja točka. Gre za poročanje o potekajočih trialogih. Tri trialoge imamo, ki se dotikajo dosejev gospe Madural, gospe Karvaljo in gospoda Elerja. Prvi je bil 26. marca, drugi pa 9. aprila, 17. aprila in 7. maja. Sedaj bom prosil gospod Madurel, da nam poroča o trialogih preden vam dam besedo, pa želim povedati, da v zvezi s tem ne bo razprave. Gospod Modrijel, izvolite. Hvala lepa. Res je. Smo na pomembnem razpotju, kar zadeva prihodne politike, ki jih bo Evropska unija izvajala v naslednjem programskem obdobju okvirni raziskovalni program, ki bo tekel do leta 2020, je eden od teh pomembnih programov in tudi eden od stebrov, s katerimi bomo poskrbeli, da bo Evropa spet začela rasti. Sem poročevalka v zvezi z uredbo na to temo in povedati vam želim, da so medinstitucionalna pogajanja v teku. V parlamentu smo pripravljeni na kompromise in v našem interesu je, da bi pogajanja zaključili čim prej, kaj te poskrbeti želimo, da bi ta strategija začela pravočasno delovati. Sporazum v prvi obravnavi bo odvisen od rezultatov pogajanj in upamo, da bo ta rezultat odražal naše pomisleke v Evropskem parlamentu. Sistem upravljanja Evropske unije, bolj specifično svet. predstavlja težave, še posebej, ko se bliža konec rotirajočega se obdobja predsedovanja. To vemo vsi, ampak mi smo vedno konstruktivni v svojem pristopu, vedno si prizadevamo za to, da bi zadeva bila sprejeta v prvi obravnavi, vendar ne za ceno kakovosti programa. Tedenska tehnična zasedanja se nadaljujejo, tam obravnavamo celotno uredbo in v zvezi z večino se strinjamo, vendar določeno pomembne vprašanja še vedno niso bila rešena, to so vprašanja, ki so zelo pomembna za Evropski parlament. To se ureja na politični ravni. Do sedaj smo imeli pet zasedanj dialoga, na katerih nam ni uspelo doseči zadovoljujočega rezultata, čeprav je do nekih premikov prišlo. Za parlament je izjemno pomembno, da bi znanstvene raziskave Evropske unije in dialog v zvezi s tem bili vidni v naših strukturah. Želimo zagotoviti ustrezno stopnje prepoznavnosti za te elemente, kajti to se nam zdi ključnega pomena. Obzorje 2020 želimo razširiti tudi na mala in srednja podjetja. Želimo si, da bi mala in srednja podjetja odigrala pomembno logo v tem obzorju. Želimo si, da bi imeli točko vse na enem mestu za podjetja, ki se odločijo za sodelovanje. In še ena razlika, financiranje energetske učinkovitosti. Želimo si energetsko učinkovitost in čisto energijo. Ne želimo si, da bi sami Evropi oduzeli možnost, da postane vodilna na tem področju. Prav tako imamo načelni dogovor, ni pa še jasno, kako ga bomo izvajali. Strinjamo se sicer, da je nujno, da je objava nujna, vendar podrobnosti še nismo rešili in upamo, da bomo dosegli napredek v prihodnih tednih. Potrebovali bomo nekaj dobre volje strani vseh, da dosežemo napredek, vendar srečali se bomo z komisarjem in irskim predsedstvom, videli bomo, kakšna so mnenja institucij. Če sklenem, naj vam povem, da bo vsak rezultat zahteval ustrezna sredstva iz proračuna, seveda. Upamo, da bo pogajalsko delo in rezultat, ki ga bomo dosegli, vseeno deležno ustrezne podpore v okviru proračuna. Poslanci si bomo prizadevali, da se bo to tudi zgodilo. Sedaj pa želim prebrati nekaj komentarjev, ki jih je poslal gospod Eler. Žal ne more biti prisoten in se opravičuje. Potem bom prebrala še nekaj besed gospe Karvaljo. Gospod Eler vam sporoča, da želi parlament dejansko zagotoviti poenostavitev. Financiranje je ključni del tega, ampak ne edini. gospod Ehler omenja torej poenostavljanje. Zmanjšati je treba obdobje za dodaljevanje subvencij. V uredbi je zapisano 9 mesecev, parlament pa si želi to zmanjšati na 6 mesecev. Spremljiv kompromis bi lahko bil skrajšanje obdobja za en mesec za obzorje 2020. Poenostavitev prav tako zahteva en nabor pravil, ki jih morajo spoštovati vsi. Parlament je pripravljen dovoliti izjemo za udeležbo v GTI. Določeni vidiki zahtevajo neko mero sprožnosti, ampak v zvezi z GTI je parlament prožen. Kar zadeva parlament, če bi to rešili z delegiranimi akti, bi lahko dosegli spremljiv kompromis. Parlament je predlagal pospešen postopek za inovacije in sicer v obliki zasedanj, ki so vedno odprta, tako bi zagotovili pristop od spode navzgor. To seveda velja tudi za preostanek programa. podpiramo določene značilnosti novega instrumenta, vendar ne zajema vseh točk. Najbolj kontroverzno vprašanje je, da stališče sveta za parlament ni sprejemljivo. Namreč, če bi sprejeli bonusni sistem, potem bi to zelo omejilo proračun za obzorje 2020. Zelo veliko projektov ne bi dobilo financiranja stališče komisije in sveta ne odražajo mnenja znanstvenih in raziskovalnih institucij. Evropski parlament se je pripravljen pogajati, ampak zdi se, da svet ne želi upoštevati našega mnenja in časa za kompromis počasi zmanjkuje. Toliko o tem, kar je želel povedati gospod Ehler. Sedaj pa gospa Karvaljo ona nam je poslala nekaj komentarjev v zvezi z napredkom na področju posameznih programov. Sedaj bom govorila angliško, zato ker mi je svoje zapiske podala v angliščini. V trenutnih trialogih, ki so se začele januarja, govorimo o specifičnih programih v okviru programa in pravil sodelovanja. Kar zadeva najpomembnejše vidike programa obzorja 2020, lahko povem, da ima Evropski parlament več političnih prednostnih nalog. To vključuje vse vsegajoč pristop k ciklu inovacij, k širjenju krožba, kroga odeležencev in k iskanju sinergij z drugimi. Obzorje 2020 naj bi poenostavilo pot od raziskav do komercialnega izkoriščevanja. Cel cikl bi morali ustrezno zastaviti, kajti tako bomo zagotovili širšo udeležbo evropske industrije. Obzorje 2020 naj bi spodbujalo tudi aktivno udeležbo MSP-jev. Predlog Evropskega parlamenta vključuje povečanje finančnih sredstev v proračunu za MSP-je. Prav tako povečujemo udeležbo MSP-jev iz 20 na 50 odstotkov, kar zadeva širšo udeležbo. Obzorje 2020 veliko pozornosti namenja širši udeležbi, medtem ko ohranimo odličnost. To lahko dosežemo tako, da spodbujamo preglednost, spodbujamo poenostavljanje pravic in tudi ustrezno financiranje. Na koncu pa še sinergije z drugimi možnostmi financiranja. Doseganje znanstvene odličnosti in industrijske konkurenčnosti ob izpolnjevanju družbenih izzivov je nekaj, česar ne bomo mogli rešiti samo z enim programom. Mislim, da potrebujemo večstranski pristop. Prav zato je treba obzorje 2020 dopolniti z drugimi viri evropskega financiranja. Evropski strukturni skladi bi lahko bili prilagojeni tako v začetni kot v končni fazi financiranja obzorja 2020, zato da olajšamo oblikovanje zmogljivosti in da olajšamo prehod na trg. Hvala. Sedaj bom nadaljevala v španščini. V imenu vseh treh poročevalcev želim povedati, da bomo vedno z veseljem prisluhnili kolegicam in kolegom. Želimo sodelovati z vsemi člani odbora in vsemi političnimi skupinami, dokler ne bomo dosegli končnega dogovora s svetom, zato da bomo dobili čim boljši okvirni okvir in čim boljši program obzorja 2020. Hvala. Smerovel, thank you very much. Hvala lepa, gospod Madurel. Hvala lepa za zelo odprt pristop. In mislim, da lahko govorim v imenu celotnega odbora, ko pravim, da vam želim veliko uspeha pri nadaljnih pogajanjih. Tako, zadnja točka na našem dnevnem redu je točka razno. Gospod Odi, prosim. Hvala lepa. Ne bom na sestanku koordinatorjev. Mikrofon, prosim. Torej, želel sem vas prositi, če bi nam lahko povedali, nekaj o backloadingu in kvotah emisij CO2. Kdaj se bo to vrnilo v naš odbor? Na kakšen način? Mislil sem, da glede na to, kar se je dogajalo na plenarnem zasedanju, bi lahko uporabili 15. člen in bi imeli dosje, ki si ga boste delili oba odbora in vi in naš. Kdaj se bo to potem vrnilo k nam in kako bo to potem naprej s plenarnim zasedanjem? Concerning that question we will have to ask. Kar se tega vprašanja tiče, bomo morali poprašati odbor in vi, kaj ti oni so pristojni. A, gospa Korhola, prosim. Mikrofon. Sorry, I happen to be the... Se upravičujem. Sem odgovorna. V imenu LS na to temo v odboru Envi. Po mojih podatkih se s tem ne bo ukvarjal samo Envi. Glasovali bomo 19. junija na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali o tem na začetku julija. Seveda je to obžalovanje vredno, kaj ti osebno menim, da bi tudi ITRE moral imeti svojo vlogo pri tej temi. Je pa to zelo zanimiva, sporna tema in resnično si ne želim, da bi se in vi sam ukvarjali s to temo. Poskušala bom zagotoviti, da bo LS uveljavil svojo voljo v tem postopku. Hvala. Will, uh... Hvala lepa. Gospa Korhola, most pri stik s poročevalcem odbora Envi na to temo, koliko vem sam, so se koordinatorji na odboru Envi dogovorili za 27. maj kot rok za predloge sprememb in na plenarnem zasedanju bomo glasovali o tem julija, kot je dejala gospa Korhola. Bomo pa stopili v stik z odborom Envi in vas obvestili. Še kdo po točko razno? To Naslednji sestanek 29. maj in 30. maj. 29. maj ob 9. zjutraj. Takrat se začne. Hvala lepa. Vsem želim vam prijeten večer.